slišali prej. V primerjavi z Brusljem je prednost razbora v tem, da je zelo blizu Nemčiji, kar pomeni, da lahko takoj najdemo alternativni prevoz, ki ga v Bruslju ne bi imeli. Hvala. Hvala. S tem smo zaključili to razpravo in še enkrat naj vam povem, da lahko pričakujete jutri zjutraj in v sredo zjutraj oziroma dopovdne dodatne informacije o tem. Zapisnik zadnje seje v četrtek 9. septembra letos ste dobili. Ima kdo kakšno pripombo? Gospod Gölniš. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik. V bistvu se oglašam s 172. členom v točki 5.2, namreč v zvezi s členom 145. Gre za zelo pomeno rezolucijo, ki je bila izglasovana in obsodila je francosko vlado za politiko eh, do Romov, ki so v nezakonitem položaju v Franciji. To glasovanje ni bilo kljub svoji pomembnosti eh, spodbujeno eh, oziroma sproženo tako, kot bi se moralo, namreč poimensko in rad bi, da so zadeve jasne. Tista manjšina, ki je glasovala proti tej resoluciji, eh, to je bilo 45 poslancev in poslank, nekateri kolegi so hoteli uh, predstaviti situacijo drugače, kot da smo glasovali proti francoski vladi, to je posem napačno, to je lahko tako rekoč čista laž in gospod eh, Pierre Luš, predsednik skupine UMP, je na to močno odreagiral in zaradi tega bi rad, da se zadeve razjasnijo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 Poslanke in poslanci, mislim, da je šlo v tem primeru tako za pripombo v zvezi s pisnikom, kot tudi za osebno izjavo. Morda še kakšna pripomba v zvezi s zapisnikom, če ne, potem smo zapisnik se 9. septembra sprejeli. Gospod in gospodje, še dodatne eh, podatke, informacije imam za vas.